What's the time? Uh, five past six. Good morning, dear colleagues. Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, kolegice in kolege. Pet minut čez devet je. Bomo začeli se stankom, prosim. Točke 8, 9, 10 in 11. Nas čaka tudi 12. dovolj časa bilo za um, govoričene, sedaj pa podimo na delo. Torej, kot rečeno, uh, točka 8.12. Glasovanje naj bi potekalo v tej naslednji uri, torej bomo kar šli naprej na točko 8 kot prvo. Vzpostavitev meril in mehanizmov za določitev države članice odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali osebe brez državljanstva. Preden grem na glasovanje, um, poročevalka Manesku, prosim, hvala lepa, predsednik. Najprej bi se rada zahvalila vsem kolegom iz drugih skupin za odlično sodelovanje pri tem mnenju. Torej, to je za Libe kot pristojni odbor. Imamo veliko predlogov sprememb. Eh, v glavnem so ti predlogi pod pristojnostjo Libeja. Torej, pogosto boste videli, da piše minus eh, odporočevalke na seznamu. To je zato, ker je v glavnem eh, to v pristojnosti Libeja. In s kolegi iz poročevalko iz Libeja sem se pogovarjal o tem in je prosila, da se držimo naše pristojnosti, torej z AFETA. To sem poskušala storiti s tem seznamom glasovanja, pa s plusi in minusi. Torej, ne gre za to, da predloge sprememb niso dobri kot taki, ampak kot rečeno, to je v pristojnosti Libeja in o tem ne glasujemo. Večina kolegov, ali pa vsaj nekaj tri kolegi, so to že rožili tudi v okviru Libeja, torej sem to nekako pokrila. Mislim, da je tukaj v glavnem vse v redu. In hvala lepa še enkrat in imamo še dva ustna predloga sprememb. Tudi to je v pristojnosti Libeja, torej sama bi bila proti um, iz teh naštetih razlogov. Hvala. Hvala, gospa Himjaz Babat, v menu Alde. Nimam uh, kartice za glasovanje, samo tole sem želela povedati. In kaj to pomeni? Torej, potem pa prosim, da dvihnete roko, ko bomo glasovali. V redu, torej ni več komentarjev, gremo naprej na glasovanje. Torej, ki bomo začeli? Predlog slovenbe 52. Za, proti, vzdržanje. Zavrno. 53. Za, proti, vzdržanje vzdržani, zavrno, 54 za, proti, vzdržani, zavrno, 55 za, proti, vzdržani, zavrno, 56 za, proti, vzdržani, zavrno. No, ne vem, če je to ravno smiselno, um, torej 57 za, proti, vzdržani, zavrno, 58 za, proti, vzdržani, zavrno zavrnil. 59 za, proti vzdržani zavrnjeno. 60 za, proti vzdržani zavrnjeno. 61 za, proti vzdržani sprejeto. 63 za, proti vzdržani zavrnjeno. 64. Bomo preverili prejšnjega. Torej 63. Preverjamo, glasujemo. Torej vseh 57 glasovalo. Um, konec glasovanja zavrjeno. Zdaj pa gremo naprej na 64. Za, proti, vzdržani, zavrjeno. Zdaj pa od 65 do 68 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. 69. Oziroma ne, ta je bil sprejet eh, in naslednji brezpredmeten. Torej, sedaj gremo naprej. 74, 75. Za, proti, vzdržani, zavrno. 76 za, proti, vzdržani, zavrno. 77 za, oziroma ta je bil maknen. 78 za, proti, vzdržani, zavrn. 80 za, proti, vzdržani, zavrn. 81 za, proti vzdržanje zavrnen, 82 za, proti vzdržanje zavrnen, 1384 za, proti vzdržanje zavrnen, sedaj 85, plus ustni predlog spomembe. Kdo je za? Proti vzdržanje zavrnen, 86 je bil umaknen, 87 za, proti vzdržanje zavrnen, zavrnen, 88 za, proti vzdržane, zavrnen, 89 za, proti vzdržane, zavrnen, 20 za, proti vzdržane, zavrnen, torej 21, 22 za, proti vzdržane. Bomo preverili. 21, 22 preverimo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 95 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 99 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 100 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili? Ne? V redu. 101 za, proti, vzdržani, sprejeto. 102 in 3 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 4 za proti vzdržanje sprejeto, 109 za proti vzdržanje sprejeto, 110 za proti zavrno, 111 za proti zavrno, 112 za proti vzdržanje zavrno, 113 za proti je brezpredmeten. 114 uh, eh, za, proti, vzdržane, zavrnen. 150 bil umaknen. 116 za, proti, vzdržane, zavrnen. Ja, 117 za, proti, vzdržane, zavrnen. 118 za, proti, vzdržane, zavrnen. 119 za, proti, vzdržane, zavrnen sprejeto. 120 za proti vzdržane. Zavrnen. 123 za proti vzdržane. Zavrnen. Kompromis 5 za proti vzdržane. Sprejeto. Sto osmi dvajset za proti vzdržane proti vzdržane, zavrne. 122 za, proti vzdržane, zavrne. 130 za, proti vzdržane, zavrne. 131 za, proti vzdržane, zavrne. 132 za, proti vzdržane, zavrne. 134 za. Oziroma, ta je isti kot prejšnji. Smisel, da bi umaknil. Potem pa 135 za, proti, vzdržanje. Zavrnen. 136 za, proti, vzdržanje. Zavrnen. 137 za, proti, vzdržanje. Zavrnen. 138, 39 za proti vzdržani sprejeto. 141 za, proti vzdržani zavrno. 142 za, proti vzdržani zavrno. 143 za, proti vzdržani zavrn. 144 za, proti vzdržani zavrn. 145 za, proti vzdržani zavrn. Kompromis 6 za, proti vzdržani zavrn vzdržane. Sprejeto. Sedaj pa 150 za, proti, vzdržane, zavrjeno, 151 za, proti, vzdržane, zavrjen, 152, 53 za, proti, vzdržane, zavrjen, 154 za, proti, vzdržane, zavrjen, 155 za, proti, vzdržane, zavrjen, 156 za, proti, vzdržane, zavrnjen. Od 157 do 61 uh, eh, za proti vzdržanje zavrnjen. 162-63 za proti vzdržanje zavrnjen. 164 za proti vzdržanje zavrnjen. 165-66 za proti, vzdržan je, zavrnjen, 167, oziroma umaknjen, isto naslednji, torej sedaj pa 4, za, proti, vzdržan je, sprejeto. Sedaj pa vodje navedbe, 5 eh, za, proti, vzdržan je, sprejeto, 6 za, proti, vzdržan je, vzdržane, zavrano. 7 za, proti, vzdržane, zavrano. 8 za, proti, vzdržane, spreto. 9 za, proti, vzdržane, zavrano. 10, 11 za, proti, vzdržane. Bomo preverili. 10 in 11 preverimo, glasujemo. Dva kolega še vedno spita. Konec glasovanja. No, sprejeto je. Torej, 12 je brez predmeten, ja, ker je bil prejšnji sprejet. Torej, to je nasprotil z mojim glasovanjem seznamom. Zakaj se je to zgodilo? 13 za proti vzdržanje, zavrno. 14 za proti vzdržani zavrn. 15 za, proti vzdržani zavrn. 16 za, proti vzdržani zavrn. 17 za, proti vzdržani zavrn. 18, 19 in ustni predlog 2. Prvi del za, proti vzdržani spreto. Drugi del za, proti vzdržani zavrn vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Sedaj pa res vsi smo glasovali. Je pa zavrljeno. Tretji del za proti vzdržanje. Zavrljeno. 20 za, proti, vzdržane, zavrno. 21 za, proti, vzdržane, zavrno. 22 za, proti, vzdržane, zavrno. 23 za, proti, vzdržane, zavrno. 24 za, proti, vzdržane, sprejeto. 25 za, proti, vzdržane, zavrno kompromis ena za, proti, vzdržane, sprejeto, 30 za, proti, vzdržane, zavrno, kompromis dva za, proti, vzdržane, sprejeto, 33 za, proti, vzdržane, zavrno, 34 za, dva, dva, naslednje, za, proti, vzdržanje, sprejeto, sedaj pa 38, prvi del, za, proti, vzdržanje, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrno. Drugi del je brezpredmeten, kar pomeni, da pridemo na 40. Gospod Epitideus, za proti vzdržanje, zavrno, 41, za proti vzdržanje, zavrno, od 42 do 45 oziroma 44 bi umaknil, ampak drugi pa ja, torej za, proti, vzdržane, zavrno, 46 za, proti, vzdržane, zavrno, 47 za, proti, vzdržane, zavrno, 48 za, proti, vzdržane, zavrno, kompromis, 3, za, 3, proti, vzdržane, sprejeto. Sedaj pa smo pri 50 za, proti, vzdržane, sprejeto. 51 za, proti, vzdržane, zavrneno. Sedaj pa končno glasovanje o tem mnenju, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo. nekdo še ni glasoval, sedaj pa ja, torej smo vsi glasovali v redu, sprejeto 47 proti 9, čestitke. Gospod Panzeri. Adesso che abbiamo votato. Ja, zdaj, ko smo že odglasovali, bi prosil predsednika, če lahko nekaj preveri. Namreč eh, ni pravil, kar zadeva razmerje med odborom AFET in odborom Libet, Libe. Eh, in eh, nekako arbitrarno smo se zdaj odločili, ali naj se o nekem amandmaju odloča tu ali v odboru Libe. Eh, prav tako je kar nekaj amandmajev, ki so čisto zdravorazumski, ki jih je zahteval tudi poročevalec. Tako da mi smo torej rekli ne vrsti pomembnih amandmajev, ki bi jih lahko obravnavali tu v našem odboru in bi s tem še okrepili eh, poročilo. Tako da mislim, da bi veljalo preveriti, kako gredo te stvari po poslovniku, kar zadeva pristojnosti. Kajti sicer mm, bomo sestavljali neke, neke čudne politične sestavljanke iz teh poročil. Hvala, gospod Kancelje. Še kdo drug? Kakšna pripomba? Kot sem predlagal prej, mislim, da je prav, da to obravnavamo na podlagi tega primera. Torej. In potem lahko razmislimo o tem, kaj bomo počeli v prihodnosti. Torej, pri teh poročilih odbor da mnenje in potem je nekaj v njihove pristojnosti. Ta postopek mi ni všeč, vem, da obstaja težave s tem, ampak to je bila edina možna rešitev za ta primer. Ampak, gospod Pancer, ja, razumem, kaj mislite in bomo um, na naslednjem biroju o tem govorili. Hvala. Sedaj pa naslednje glasovanje. 9. Apatridnost v Južni in Jugoshodni Aziji. Gospod Bašir je pročevalec, želite kaj povedati za začetek? Rad bi se zahvalil vsem kolegom za odlično sodelovanje. To je vse, hvala. V redu, čudovito. Torej, lahko glasujemo. Bomo začeli. Predlog spremembe 74. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Zavrjeno. 73 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Sedaj pa predlog 76, gospod Preda, za proti vzdržanje. Ima presentljivo, ampak imamo večino. Eh, sedaj pa 78 za proti vzdržanje sprejeto. 79 skupaj z ustnim predlogom eh, ena poročevalca za proti vzdržani sprejeta 81. Skupaj z ustnim predlogom eh, dve poročevalce za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa 82 za proti vzdržani sprejeto 83 za proti vzdržani sprejeto 84 za proti vzdržani sprejeto 83. 85 za, proti, vzdržane, zavrneno, 86 za, proti, oziroma 88, 88 za, proti, vzdržane, zavrneno, 86 za, proti, vzdržane, sprejeto, 87 za, proti, vzdržane, sprejeto, 89 za, proti, vzdržane, sprejeto, bomo preverili. 89, samo da se boste vsi zbudili. Dva kolega še vedno spita. Konec glasovanja. A sam, sam sem spal, oziroma ne, pa vse sem glasoval. No, kakorkoli že sprejeto 36 proti 21. Torej, sedaj pa smo pri predlogu 90. Ja, to je bilo sedaj v redu. Um, torej, kdo je za proti vzdržanje sprejeto? Sedaj pa DV1 za proti vzdržanje sprejeto. 9-2 za, proti vzdržani. Predlog 91 za, proti vzdržani zavrjeno. 92 za, proti vzdržani sprejeto. 93 za, proti vzdržani sprejeto. 94 za, proti vzdržani sprejeto. 95 za, proti vzdržani sprejeto. 96 za, proti vzdržani sprejeto. 97 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržanje sprejeto, 98 za, proti vzdržanje sprejeto, 100 za, proti vzdržanje, to je bilo zavrljeno, 99 za, proti vzdržanje, zavrljeno, kompromis 2 za, proti vzdržanje, sprejeto, smo pri 102 in 3 za proti vzdržanje sprejeto. 104 za proti vzdržanje zavrjeno. 105 za proti vzdržanje zavrjeno. 107 za proti vzdržanje sprejeto. 106 za proti vzdržanje sprejeto. 108 za proti vzdržanje sprejeto. Dvignite roke, prosim, za, proti. No, gotovo je bilo res sprejeto. 109 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 110 11 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 112 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 113 za, proti, vzdržanje, sprejeto sprejeta. 114-15 za, proti vzdržane sprejeto. 116 za, proti vzdržane sprejeto. 117 za, proti vzdržane zavrnen. 118-19 za, proti vzdržane zavrnen. 120 za, proti vzdržane sprejeto. 121 za, proti vzdržane zavrnen proti vzdržanje zavrn, 122 za, proti vzdržanje sprejeto, 123 za, proti vzdržanje sprejeto, 124 za, proti vzdržanje sprejeto, 125 za, proti vzdržanje zavrno, se mi zdi, bomo preverili v redu, 125 preverjamo. dva še manjkata. Vredo sedaj pa konec glasovanja. 21 proti 36, torej zavrano z večino. Sedaj pa 126, to je za proti vzdržani. Ja, res odlično glasovanje. 127, to je za proti vzdržani vzdržane. Zavrano. 130 za, proti, vzdržane. Sprejeto. 129 za, proti, vzdržane. Sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržane. Sprejeto. Sedaj pa smo pri 9.3 za, proti, vzdržane. Sprejeto 9.4 za, proti vzdržani. Sprejeto tebe 5 za proti vzdržani. Bomo preverili. DB5, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. DB6, za, proti, zdržanje. Sprejeto. 136 in 37 Schaffhauser in Preda. Oba sta ista. Predloga. Res neverjetno. Kdo je za proti vzdržanje? Sprejeto. Ja, sprejeto. Torej, uh, gremo naprej na DV8 za proti, vzdržani. Ali kdo sploh stisne roke? Torej še enkrat, 9-8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9-7 za, proti, vzdržani, zavrjeno. Predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, zavrjeno. 16 za, proti zdržane sprejeto, 7 za, proti zdržane zavrnen, kompromis 4 za, proti zdržane sprejeto. Sedaj smo predlogov 24 za, proti vzdržane sprejeto. Kompromis 5 za, proti vzdržane sprejeto. Sedaj pa DVB. Ja, v kompromisu 5 smo ravno glasovali. Kje pa smo sedaj? DVB, ja, tukaj je. Na naslednji strani DVB, del 2. Kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto? 32 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 33 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 34 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 36. 30 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa 9c. Za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 7 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa je predlog 45 za, proti vzdržanje zavrno, 46 za, proti vzdržanje zavrno, 47 za, proti vzdržanje. Bomo preverili. 47 preverjamo. Zambatski, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrno. 48 za, proti, vzdržani, zavrn, 50 za, proti, vzdržani, sprejeta, 49 za, proti, vzdržani, zavrn, 51 za, proti, vzdržani, zavrn, 52 za, proti, vzdržani, sprejeta, kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeta, Predlog spremembe je 58 za, proti, vzdržane. Bomo preverili. 58 preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrjeno. Kompromis 9 za, proti, vzdržane. Sprejet. Kompromis 10 za, proti, vzdržane. Sprejet. Sedaj pa predlog 68 za, proti, vzdržani bomo preverili. 68 preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani sprejeti naslednjem brezpredmetnem 71 glasujemo za proti vzdržanje sprejeto. 72 za proti vzdržanje sprejeto. Predlog svojem pa 1 za proti vzdržanje sprejeto. 2 za proti vzdržanje sprejeto. 3 za proti vzdržanje sprejeto. 4 za proti vzdržanje sprejeto. 5 za proti vzdržanje sprejeto. 6 za proti vzdržanje sprejeto proti vzdržanje sprejeto, 7 za, proti vzdržanje sprejeto, 8 za, proti vzdržanje sprejeto, 9 za, proti vzdržanje, eh, 9 preverimo, Konec glasovanja. Sprejeta 30 proti 28 predlog spremembe 10 za proti vzdržanje. Bomo preverili tudi tega. 10 glasujemo. Konec glasovanja. 30 proti 29. Kaj pa kolegica iz liberalcev, gospod Jimenez, ali ste glasovali? Za. Imate sedaj kartico? V redu, potem po redu torej 30 proti 29, to je res zelo, zelo tesno. Sedaj smo pri 11 za, proti vzdržanje, tudi to bomo preverili, 11 preverjamo. Konec glasovanja. 36 proti 22, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o tem predlogu resolucije, kot je bila spremenjena. Glasujemo o besedilu. Dva kolega manjkata. Konec glasovanja. 54 proti 2 čestitke vpračevalcu. In sedaj gremo naprej točka 10. Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije. Ade Kristeja, poročevalec, želite kaj povedati, prosim. Ja, rad bi se zahvalil kolegom poročevalcem in pa tudi sekretarjatu za zelo dragoceno pomoč. Hvala lepa. Dobro, potem lahko začnemo z glasovanjem. Kompromis 1 za proti zdržani. Sprejeto. 32 za proti zdržani. Sprejeto. 33 z ustnim amendmajem 1 za proti zdržani. Sprejeto. 3 za proti vzdržani sprejete, 4 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis dve za, proti stržani. Sprejeto. Amandma 39 za, proti stržani. Preverimo. 39 Sprejeto. 40 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti vzdržani, sprejeto. 34 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 45 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 46 za, proti vzdržani, sprejeto. 47 za, proti vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani. Zavrnjeno. Številka sedem. Za. Proti vzdržani. Sprejeto. 48 za. Proti vzdržani. Zavrnjeno. 8 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 50 za. Proti vzdržani. Zavrnjeno. 51 za. 50 preverjamo. Ok. Preverjamo 50, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kje smo bili? 51. Za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Nekoliko sem zmeden. sprejeta. Devet za proti vzdržanje. Sprejeto. Kompromis tri za proti vzdržanje. Sprejeto. Amandma 14 za proti vzdržanje. Zavrneno. 15 za proti vzdržanje preverimo. Konec glasovanja. 28 za, 26 proti, sprejeto torej. 16 za, proti, stržani. Preverjamo. 16. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani. Preverimo. Preverjamo 20. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Kaj? Več kot, več kot dve roki sta bili gor. Sta bili gor. Dobro. 21. Za. Proti. Ustržani. Zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, zavrneno. 24 za, proti, vzdržani, zavrneno. 25 za, proti, vzdržani, zavrneno. In še končno glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 42 za, 1 zdržan, 15 zdržan, 1 proti 15 zdržanih, čestitke. Zdaj gremo naprej in sicer številka 11. Stabilizacijsko pridružitveni sporozum med Evropskima skupnostma in eh, članicami na eni strani ter bih na drugi strani upoš zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji enotno glasovanje. Glasujte, prosim. Eden še manjka. 57 proti 1 čestitke. Tako, zdaj pa Moldavija. Makrofinančna pomoč Republiki Moldaviji. Okay, anyone else would like to say something? But it's not the case. Želi kdo besedo? Poročevalec ne, potem kar začnemo z glasovanjem. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka 5 za, proti, vzdržani, preverimo. Vote is closed. Konec glasovanja, sprejeto. 39 za, proti, zdržani zavrjeno. 40 za, proti, zdržani zavrjeno. 41 za, proti, zdržani zavrjeno. 42 za, proti, zdržani zavrjeno. 43 za, proti, zdržani zavrjeno. Kompromis 4 za, proti, zdržani zavrjeno. Kržani sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, zavrneno, 7 za, proti, vzdržani, sprejeto, 49 za, proti, vzdržani, zavrneno, 50 za, proti, vzdržani, sprejeto, 52 za, proti, vzdržani, zavrneno, 51 za, proti, vzdržani, zdržani, zavrnjeno, 53 za, proti, zdržani, sprejeto. Preverimo, dobro, preverimo. 53, glasujte, prosim. Konec glasovanja. 40 proti 17. 54 za proti vzdržanji zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo, dobro, 56 preverjamo. Glasujte, prosim. Ja, trenutno smo pri 56. Amandma Šolc. Konec glasovanja. 30 za, 70 proti sprejeto. 57 do 60 Schaffhauser v sklopu, da, za, proti, zdržani, zavrneno. Amandma 8 za, proti, zdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 63 in 4... 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ugodne izjave. Amadma 9 za, proti, vzdržani, zavrno. 10 za, proti, vzdržani, zavrno. Ustni amadma 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, zavrno. 12 za, proti, vzdržani, zavrno. 13 za, proti, vzdržani, zavrno. 14 za, proti, vzdržani, zavrno proti vzdržani. Zavrnjeno. 15 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 16 za, proti vzdržani. Katerega želite preveriti? 12. Mi smo že 15. Okay na zahtevo preverjamo amendma 15. Glasujte prosim, amendma 15. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo naprej. 16 za proti zdržanje. Sprejeto, mislim, da. Ja? preverimo. Amandma 16. Manesko prebori, preverjamo amandma 16. Konec glasovanja, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, zavrjeno. 18 za, proti, vzdržani, zavrjeno. 19 za, proti, vzdržani, zavrjeno kompromis ena za, proti vzdržani sprejeto, kompromis dve za, proti vzdržani sprejeto, kompromis tri za, proti vzdržani sprejeto, amadma štiri za, proti vzdržani sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, Preverimo. Amandma 30 Kastaldo preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 31, gospod Šolc za proti stržani sprejeto. 32 z ustnim amendmajem, 2 za proti stržani sprejeto vzdržani, sprejeto. In še končno glasovanje elektronsko o mnenju z izglasovanjem amandmaji. Glasujte, prosim. Vseh 59 je glasovalo, konec glasovanja, sprejeto 55 za, 4 proti, čestitke poročevalcu. Tako, nadaljujemo čez dve minuti. Right, ladies and gentlemen, it's 10 o'clock. I would like. Tako ura je 10, predlagam, da nadaljujemo s sestankom in prosim bi vse kolege, da se posedejo na svoje mesta. Tako. Prosim bi, če se vsi lahko posedete, kot rečeno. Tako, zdaj smo torej pri točki 13 dnevnega reda in sicer izmenjava mnen z ministrom zunanje zadeve BIH in z velikim veseljem, veseljem pozdravljam v naših vrstah zunanjega ministra te pomembne države, gospoda Igorja Crnadaka. Ob ministru je tudi veleposlanica BIH pri Evropski uniji, gospa Topič, ki jo poznamo, se je ta država pogosto na dnevnem redu naših del. Bosna in Hercegovina šteje 25 let, skoraj da dve leti mm, je menilo, odkar je bil podpisan in uveljavljen predložiteno stabilacijski sporazum in kar je tudi ta država obnovila svojo vlogo za članstvo EU. Naj povem, gospod minister, da je vaša država za nas nekakšen eh, lakmusov papir za Zahodni Balkan. In eh, nobenega dvoma ni, da ko vam uspe premostiti težave, kar zadeva konsolidacijo demokracije in eh, medetničnega sožitja, bo to lahko zgled za celoten Zahodni Balkan. Zahodni Balkan in eh, Bosna in Hercegovina še posebej so mm, šli nedavno skozi zelo težke čase. Letos obležujemo 60. obletnico rimske pogodbe, ki predstavlja začetek procesa regionalnega povezovanja ki botruje najdaljšemu obdobju miru, vsaj v južnem in severnem delu te regije. Ampak vseeno je v tem obdobju prišlo tudi do enega najhujših dogodkov v evropske zgodovini. Hmalo bomo zabeležili 22. obletnico Srebrenice. Trenutno smo v ključnem trenutku v smislu sprave eh, na Zahodnem Balkanu in to lahko zagotovimo le z demokratičnimi procesi in partnerstvi, ki temeljijo na vrednotah. Veliko dela pa nas še čaka. Ta država mora okrepiti svoje centralne institucije v Sarajevu in eh, zmanjšati politično polarizacijo. Premostiti je potrebno težave pri koordinaciji odgovorov na vprašanje, ki je EU, prav tako se mora boriti proti pranju denarja, organiziranemu kriminalu in zagotavljati svobodo medijev. Gospod minister, prosil bi vas, eh, če lahko sedaj nagovorite naš odbor in eh, nam poročite o napredku vaše države in tudi o ključnih izzivih, s katerimi se soočate. Še enkrat dobrodošli. Tu med prijatelji beseda je vaša. Hvala, gospod McAllister. Hvala tudi vsem kolegom. V veliko veselje mi je, da lahko danes tu z vami spregovorim o razmerah v BIH in tudi kar zadeva procese v tej državi. Naj začnem s par komentarji in potem bi šel naprej na vedno zanimiv večji del teh razprav, se pravi dejansko izmenjava mnen. Odprvo, Bosna in Hercegovina je država, ki je zelo odločno zavezana vstopu v EU. Bosna in Hercegovina nima prav veliko tem, glede katerih se vsi strinjamo, Srbi, Hrvati in Bošnjaki, Federacija in Republika Srpska, torej kot dve entiteti v Bosni in Hercegovini, vsi smo si glede tega vprašanja enotni. Vsi želimo, da se ta proces integracije nadaljuje, kar se da hitro in kar se da učinkovito. Najnovejše raziskave kažejo, približno 80 odstotno podporo procesu upočevanja v Evropsko unijo in eh, zato, da Bosna in Hercegovina kot država dejansko postane članica EU. Bosna in Hercegovina glede zunanje politike izkazuje dve dominantne prioriteti. Evropski integracijski proces in regionalno sodelovanje oba ta vidika nas eh, združujeta na naši poti k evropskim integracijam. Ne povem par zadev glede obeh teh zadev. Leto 2016, torej leto, ki se je ravno končalo, je bilo leto največjega preboja, leto največjega napredka, ki ga je dosegla Bosna in Hercegovina v integracijskem procesu takšnega napredka nam ni uspelo doseči v katerem koli od eh, preteklih let in eh, to nam je uspelo dejansko celo v volilnem letu v Bosni in Hercegovini, kar je še toliko bolj pomemben dosežek. Seveda pa je tisto, kar zdaj potrebujemo, to, da ne pride do nekakšnega prostega teka, ampak da leto 2017 postane še eno zelo aktivno leto. Vprašalnik EU je pri nas že od decembra in to je tisto evropsko vprašanje, na katerega se najbolj osredotočamo v tem trenutku. Želimo si in naša namera je, da čim prej pridobimo status kandidatke, če je možno do konca letošnjega leta in storili bomo vse, kar je potrebno, zato da ta status tudi pridobimo. Proces integracije Bosne in Hercegovine k Evropski uniji in uh, upam, da kolegi iz Zahodnega Balkana, iz drugih držav, kandidatk oziroma prosilk, ne bodo zmerili, da to povem. Namreč menimo, da je integracijski proces uh, naše države največjega pomena, verjetno celo večjega pomena kot za druge države. Kaj ti? Dolgoročna stabilnost, dolgoročni mir. In dokončen, dolgoročen kompromis, dogovor med nami v Bosni in Hercegovini je možen le, če obstaja ta evropska perspektiva, če obstaja ta jasna vizija Evrop eh, Bosne in Hercegovine kot članice Evropske unije. In če je to tudi perspektiva, ki je nekako vidna, utepljiva. Če se pogovarjate z našimi ljudmi, kjerkoli v Bosni, v Sarajevu, v Mostarju, v Banjeluki, kjerkoli, vsi so temu zelo zavezani in vidijo tri pomembne zadeve skozi to perspektivo evropskih integracij. Namreč, kot prvo, v tem vidijo gospodarski napredek, gospodarsko rast. To seveda pomeni, da se znižajo katastrofalne številke, ki jih imamo sedaj. Naj samo povem, 60 odstotna stopnja brezposobnosti med mladimi. In če je temu tako, vam je kristalno jasno, zakaj mladi želijo zapustiti to državo. Torej iz ekonomskih eh, razlogov, pa tudi zato, ker ljudje v državi ta proces vidijo kot najbolj gotov način, da pridemo do resnične pravne države, kajti kolikor si želijo gospodarsko rast, boljše plače, boljše pokojnine, jasnejšo perspektivo zase in svoje otroke in vnuke, eh, ob vsem tem pa si vsekakor želijo pravice in pravičnosti in eh, vladavino prava, ki jo še kako potrebujemo, enako kot eh, gospodarski napredek. In kot tretje, ljudje to vidijo tudi kot pomembno gospodarsko eh, varnostno vprašanje. V Bosni in Hercegovini, in o tem eh, pogosto govorim, ker je to za nas najpomembnejše, večina ljudi v Bosni in Hercegovini je preživela vsaj eno, nekateri dve ali celo tri vojne. In eh, če proces evropskih integracij hm, in evropskega vključevanja Bosne in Hercegovine pomeni, da ne bo več vojne naslednjih sto let, Tudi če ni nobene druge koristi, je že to samo po sebi dovolj. Želim torej, da nekoliko bolj razumeš, ka, razumete, kakšna je percepcija tega procesa med našimi državljani, kjerkoli v Bosni in Hercegovini in zakaj si to tako zelo želimo. Naš namen je tudi sodelovati z prijatelji v regiji. Temu smo še kako zavezani. In eh, vsekakor vidimo velike priložnosti v sodelovanju z našimi prijatelji iz Srbije, Črnegore, Makedonije in eh, drugih držav v regiji. Seveda imamo določena pričakovanja, seveda menimo, da je za nas to tudi prednost, da imamo pričakovanja, največjo, najdaljšo mejo z našo evropsko sosedo Hrvaško, več kot tisoč kilometrov kopenske meje in zato vidimo njihovo članstvo v EU tudi kot priložnost za to, da pospešimo naše procese. Zdaj, kakšne so ovire? Mislim, da je pomembno povedati, da je najsplošnejša in tudi najbolj nevarna grožnja splošna politična stabilnost v državi. V Bosni in Hercegovini, kot veste, imamo Dejtonski sporazum, ki je temelj delovanja Bosne in Hercegovine danes. In edini način, kako iti naprej, je, da sodelujemo, da imamo še več medsebojnega razumevanja, da imamo še več medsebojnega dialoga interno in to je edini način, kako lahko uspemo, kajti vsi imamo neke svoje vizije in če se pogovarjate z ljudmi v različnih delih države, v, če se pogovarjate s predstavniki eh, posameznih konstitutivnih narodov, eh, bodo pogledi na preteklost različni. Ampak ravno zato se moramo osredotočiti na prihodnost, se pogovarjati in iskati eh, skupne rešitve za prihodnost. V tem trenutku stojimo pred naslednjimi koraki, ki nas čakajo v evropskem integracijskem procesu in zato je pomembno, da nadaljujemo z reformami. Reformno agendo smo spisali skupaj z evropskimi institucijami in uh, ko smo jo sprejemali, se je zgodilo nekaj, česar ne vidimo pogosto v Bosni in Hercegovini. Namreč to reformno agendo so podprli vsi, soglasno, celo opozicijske stranke in njihovi poslanci so glasovali za. In ta jasna evropska izjava je bila podpisana strani vseh vodij parlamentarnih strank, vključno z opozicijo. Zdaj torej nadaljujemo z delom in predvsem se osredotočamo na ekonomske vprašanja, na ekonomske reforme. In eh, tu je tudi bistvo naših prizadevanj, kar zadeva gospodarske reforme. V odnosih z Evropsko unijo, v tem trenutku, če gledamo zgolj institucionalno, ima Bosna in Hercegovina problem parlamentarnega sodelovanja, ki ni ravno takšno, kot bi moralo biti. Ta parlamentarna plat povezave med BIH eh, in EU v tem trenutku nekako stoji na mestu in pogovarjal sem se že z nekaterimi poslanci s tem v zvezi in upam, da nam bo ta problem uspelo rešiti in da bomo kar se da k malu uspeli tudi ustanoviti ta medparlamentarni organ. Kot rečeno, menim, da bo zanimivo pogovoriti se tudi o teh elementih, ki sem jih izpostavil kot pomembne v tem trenutku, prav tako pa nas zanima vaše stališče glede tega, kar se dogaja v Bosni in eh, kar zadeva naš integracijski proces. Hvala lepa, gospod minister. Približno 40 minut imamo za razpravo o tej temi. V tem trenutku imamo 12 prijavljenih k besedi, tako da prosim, če se držite največ dveh minut vsak in začeli bomo z predsednikom delegacije za BIH in Kosovo, gospodom Piculo. Hvala lepo, gospodine predsjedniče. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veliko veselje nam je, da lahko danes tu gostimo ministra za znanje zadeve, Bih Igorja Crnaraka, ki je večkrat že pokazal, kako veliko mu je do tega, da promovira evropsko agendo svoje države in da zagovarja tiste vrednote, ki so nam vsekakor skupne. Zato je dobro, da nas je vse spomnil kako uspešno je bilo leto 2016, kar zadeva odnose EU-bih, eh, kljub določenim zadevam, ki bi tudi eh, to pot lahko ovirale. Ampak 2016 kaže na to, da se kljub strukturnim problemom lahko dosega napredek v težkih okoliščinah. Ob tej priložnosti bi rad eh, vendarle izpostavil problem, za katerega verjamem, da je v tem trenutku takšen, da v prvi meri obremenjuje odnose med dvema parlamentoma. Nobenega dvoma ni, gospod minister, da si Evropska unija želi eh, Bosno in Hercegovine, ki bo eh, stabilna, eh, mirna država blaginja, ampak v prvi vrsti mora biti to funkcionalna država in članstvo v EU mora biti temelj in predmet soglasja, ki se kaže ob številnih priložnostih. Od leta 2015 pa se žal v odnosih EU bih pogreša ta polna parlamentarna razsežnost. Še vedno nimamo eh, skupnega stabilizacijsko predružitvenega odbora. Namesto, da bi to bilo tehnično vprašanje, je vprašanje poslovnika in eminentno politično vprašanje. In rešitve še vedno ni kljub eh, poskusom najti nek kompromis. Predvsem skupin iz eh, parlamenta bih vprašanje, temu nasprotujejo, saj se bojijo izgube svojih pozicij, ki jim jih dajo obstoječa pravila. In zanima je, kako vi kot ministr za zunanje zadeve v tem trenutku lahko vstopite v ta proces, da bi recimo tekom te, tega nevolilnega leta 2017 vendarle uspeli približati stališča in omogočili eh, bi jih, da napreduje na evropski poti, kar si vsekakor vsi želimo. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Preda, poročevalec za Bosno. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, hvala lepa, gospod minister, da ste se nam pridružili in eh, da ste z nami delili nekaj besed v zvezi z reformami, ki jih je Bosna in Hercegovina naredila v, zadnjem, v zadnjih letih. Uh, In glede teh reform zadnjih let se strinjam z vami, ko pravite, da je to obdobje napredka, zlasti če to primerjamo s preteklostjo. Imam tri vprašanja, če dovolite. Prvo vprašanje se nanaša na razpravo v zvezi eh, z eh, zakonom o trošarinah eh, Eh, na eh, gorivo in pa eh, sorodne proizvode. Torej, to je predvideno v vaši agendi za reforme. In v zvezi s tem me zanima, kakšne so možnosti, da bo ta zakon pravočasno sprejet. Vemo, da ni zelo popularen. Drugo vprašanje se nanaša na odgovore na vprašalnik. Kdaj bomo te odgovore prejeli? Vidimo, eh, da je bilo na začetku, na začetku precej več eh, optimizma kot eh, zdaj. In zadnje vprašanje. Če si pogledamo javnomnenjske uh, ankete IRI, torej International Republican Institute, uh, potem vidimo, da je uh, torej v Republiki Srpski torej vedno manj navdušenja uh, nad uh, tem, da bi se pridružili eh, Evropski uniji. Torej, vi prihajate iz Republike Srpske. Kaj lahko naredimo, da bi pomagali tistim, ki si prizadevajo za članstvo Evropske unije v Republiki Srpski? Hvala. Hvala. Sedaj pa bomo nadaljevali s poročevalci v senci. Gospod Papadakis. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi pozdravil ministra za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine. Bil sem poročevalec v senci socialnih demokratov, prihajam iz Cipra, oziroma pri Ciprs, in tam smo imeli resne težave. Mislim, da zelo dobro razumem težave, v katerih se lahko znajdemo. Vem, kako pomembno je, da imajo mladi perspektivo, ampak ta perspektiva izhaja tudi iz eh, perspektive reform, boja proti korupciji, sprememb. V vsakem življenju, vsakdanjem življenju je korupcija en od razlogov, zakaj mladi zapuščajo državo. In tu bi postavil vprašanje v zvezi z vlogo, verskih voditeljev v vaši državi. Ali delujejo na ta način, da eh, zbližujejo razlike? To bi bilo v korist vseh. Ali pa nasprotno eh, se zauzemajo za to, da bi bili ljudje eh, še bolj razklani in vsak na svojem koncu. Torej, to bi zelo pomagalo tudi pri normalizaciji. Hvala lepa, gospod Tanok. Za IKR, izvolite. Hvala, gospod predsedojoči. Moja skupina podpira uh, Bosno in Hercegovino pri njenih prizadevanjih za članstvo. In uh, uh, razen Kosova, uh, ki ima specifične težave. Mislim, da je Bosna edina eh, država eh, Zahodnega Balkana, ki še ni v tem eh, postopku približevanja in eh, tu imamo težave tudi z umešavanjem eh, Rusije v regiji, pa tudi celo vrsto eh, drugih vprašanj v zvezi z vračanjem, naprimer ljudi, notranjih beguncev in mi bi si vsekakor prizadevali za to, da bi se Bosna pridružila Evropske unije. Dve vprašanje imam. Kakšno, kakšna je vloga Rusije? Torej, vemo, da so zelo dejavni eh, v eh, Črnigori. Zanima me tudi, kakšno vlogo igra Turčija v vaši državi in nasplošno tudi, kakšna je vloga eh, zunanjih financerjev, zlasti iz zalivskih držav. Eh, ki eh, zlasti ulagajo v salafistične eh, mošeje. Torej, kaj lahko naredimo tudi za džihadiste, ki so zapustili vašo državo in ki se bo, bodo sedaj morda vr, vrnili v vašo državo po pacu Mosula. Torej, Bosna je samo opazovalka v OECD-u v nasprotju z Albanijo in Turčijo. IES ne podpira tega, da bi eh, Velika Britanija organizirala eh, vrh iz Berlina eh, v Londonu prihodnje leto zaradi Brexita. Zanima me, kakšno vlogo naj igra po Brexitu Velika Britanija v regiji. Hvala lepa, gospod Radoš, za liberalce. Ja želim na početku izraziti. Hvala lepa, predsednik. Hvala, gospod minister. Najprej bi rad izrazil podporo skupine ALDE evropskemu, evropski poti, na kateri je eh, bih. Pred nekaj minutami smo sprejeli protokol o stabilizaciji in pridrževanju, ki upošteva članstvo Hrvaške EU, to je bil eden od treh pogojev za nadaljevanje poti EU v EU za Bosno in Hercegovino. Kar zdaj ta koordinacijski mehanizem, glede na to, da je zdaj v teku proces pripravljanja odgovorov na vprašanja Evropske komisije, bi morala ta vprašanja odražati politične odnose v Bosni in Hercegovini, ti odgovori morajo odražati odnose in seveda bi ob odgovarjanju na ta vprašanja morali eh, tudi aktivirati koordinacijski mehanizem. To bi lahko bil dober preskus za prihodnje delovanje tega najbolj zapletenega koordinacijskega mehanizma, ki ga je neka država kadarkoli imela na poti vstopanja v Evropsko unijo. Moje vprašanje se torej glasi, kako vi vidite delovanje koordinacijskega mehanizma v postopku mm, priprave odgovorov na vprašanje Evropske komisije. Hvala. Dobro, hvala kolegi. Torej, to je bil prvi krok eh, govorcev. Toliko vprašanj imamo, da je eh, minister prosil, da eh, odgovori po prvem krogu in na to, če bo čas še po drugem krogu. Gospod minister, dodal bi še eno vprašanje. Ali se strinjate z idejo Carinske unije Zahodnega Balkana in če ja, ali bi eh, to lahko lansirali na naslednjem vrhu v Trstu? Hvala lepa za vprašanja. V tem prvem krogu bom poskušal biti kratek, zato da bomo lahko imeli še drugi krok vprašanj. Vprašanje gospoda Picule v zvezi s tem skupnim parlamentarnim um, odborom, torej kaj lahko naredimo. Vsi poznamo to razliko med uh, vlado in parlamentom in kako občutljivo je to. Torej, uh, zato bom tudi previden, vsekakor bomo imeli razprave z ljudmi, ki predstavljajo naš parlament in uh, Pogledali bomo, če obstaja možnost, da bi bili del eh, rešitve v prihodnih tednih, eh, kajti res je čas za to. Povsem razumemo to težavo. Tu gre za neko mešanico strahov in tega, kar se dogaja v naših notranjih političnih bitkah, istočasno pa moramo sedaj pokazati, da lahko prilagodimo vse notranje postopke in vprašanja s uh, tem odnosom, ki ga imamo z Evropskim parlamentom. Trenutno nimamo rešitve, nekaj um, opcij imamo in uh, poskušal bom v državi uh, o tem tudi uh, opraviti pogovore. Vprašanje gospoda Prede. Eno glavnih vprašanj ta hip eh, se nanaša na ta svežen eh, štirih eh, zakonov, ki se nanašajo na obdavčitev goriva, pa tudi druge sorodne proizvode. Ne bom šel v podrobnosti, ampak imamo različne stranke v vladah eh, entitet eh, in na to še v svetu ministrov na ravni države. In za sprejemanje teh zakonov eh, moramo izpolniti nekaj pogojev, imamo tudi notranje politične bitke, nekateri politični igravci so želeli zlasti podporo naprimer eh, kmetov, eh, ki jih bodo ti zakoni v določeni meri prizadeli. Do sporazuma ni prišlo in tako ta urgentni postopek eh, ni bil sprejet v parlamentu. Ne vemo še, kako se bodo stvari razvile. Obstaja možnost, da bo to hitro sprejeto, če bo prišlo do spremembe vzdušja, ampak ne moremo pa povedati, kdaj bo ta svežen teh štirih zakonov obravnavan. Ne vemo tudi, če bo to eh, pravočasno sprejeto, pravočasno torej za te eh, roke eh, mednarodnega denarnega sklada, zato da bomo lahko prejeli eh, drugi obrok sredstev. Na to vprašanje odgovorov na vprašalnik. To je zopet podobno vprašanje kot vprašanje gospoda Radoša. To je zopet povezano z mehanizmom usklajevanja. In mehanizem usklajevanja je, kot smo slišali, verjetno najbolj kompleksen mehanizem te vrste, ki je kdajkoli in kjerkoli obstajal, še vedno ne vemo, kako deluje. Vem, da smo sprejeli politično odločitev, da smo ga vzpostavili. Politična odločitev je bila eh, soglasna, soglasna v tem smislu, da teh 33 skupin dela skupaj vsaka pod svojo, pod svojim jo, torej vlado entitet, ampak ne vem pa, če bo to dejansko tudi uspešno. Institucije bodo morale pripraviti odgovore na vprašanja institucije na ravni eh, zvezne države, eh, kantonov, eh, tudi Republike Srpske in vse to, vse to, te odgovore eh, zbiramo in na to bomo oblikovali eh, končne odgovore. V prihodnih tednih bomo imeli eh, oba odgovora na obe vprašanju, torej kako bomo odgovorili na vprašanja, kakšni bo vsebina teh odgovorov in pa tudi kako mehanizem deluje. Glede Republike Srpske in vzdušja naklonjenosti ali nenaklonjenosti Evropske unije. Evropske unije sam prihajam iz Republike Srpske in sem podpredsednik stranke, za katero je bilo to že leta 1999 med prvimi petimi prednostnimi nalogami. To je bilo eh, samo nekaj let po vojni in takrat ni bilo zelo popularno biti proevropski. 17-18 let si za to že prizadevamo in to bomo delali še naprej. Naj pa vam povem, da nimamo nobenega protievropskega vzdušja v Republiki Srpski. Nasprotno, ljudje v Republiki Srpski se uh, vidijo kot eh, evropejce, pripadajo Evropi in želijo ubrati to pot v Evropo mislim, da je zelo pomembno, ne morem iti v prevelike podrobnosti, kajti nimamo časa, ampak zelo pomembno je, da razlikujemo med željo in voljo ljudstva, da sprejme evropske vrednote, da ubere evropsko pot in pa eh, vlado tam. To je zelo pomembno. Na to smo imeli vprašanje gospoda Papadakisa v zvezi z ulogo verskih voditeljev v državi. To je bilo v preteklosti pomembno vprašanje, zlasti pred vojno, med vojno in takoj po vojni je to privedlo do precejšnjih težav. V imenu treh glavnih religij in pa tudi drugih, lahko povem, da imamo sedaj povsem eh, primeren in konstruktiven pristop. To velja za verske voditelje, ki predstavljajo islam, katoliško crkv in pa pravoslavno crkv. Veliko govora je bilo o vplivu na vsakdanjo politiko, torej vplivu verskih voditeljev na vsakdanjo politiko. To je sedaj moj vtis. O tem nikoli nismo razpravljali na nobenem telesu, ki bi odločalo o tem. Ta vpliv na vsakdanjo politiko je po moji oceni zelo majhen, najmanjši kadarkoli. In to se mi zdi dobro, kajti ta Eh, to mora biti tako. Glede islamskih voditeljev je pomembno, da povem, da so oni zelo jasno zauzeli stališče za boj proti terorizmu. Kot veste, je Bosna in Hercegovina zelo zavezana delu koalicije in delamo vse, kar je v naši moči. In to podpirajo tudi verski voditelji. Odgovoril bom tudi na vprašanja gospoda Tenoka, ki so s tem povezana, ampak najprej nekaj besed o vlogi Rusije. Mislim, da je vloga Rusije v Bosni in Hercegovini uh, zlasti, ko to vidimo kot nekaj mističnega ali nevarnega, torej ta uloga Rusije je pogosto pretirana oziroma videna kot pretirana. Rusija ima seveda interese, zanima jih Zahodni Balkan, Balkan nasploh in pa Bosna in Hercegovina imajo tudi interese, zlasti v Republiki Srpski, ampak uh, Ko pa govorimo o političnem vplivu, pa mislim, da eh, politični vpliv ni te vrste, da bi nas eh, moralo to skrbeti. Gospodom Laurem sem se trikrat srečal, govoril sem tudi veliko krat eh, z njihovim veleposlanikom. Imamo različne oblike stikov in stališče je jasno. Oni sprejemajo našo odločitev, naša odločitev pa je, da imamo dobre odnose z Rusijo. Imamo eh, pet, šest eh, različnih eh, partnerjev na področju zunanje trgovine, ampak naš strateški cilj zunanje politike je Evropska unija in to Rusija tudi sprejema in nismo prejeli nobenih negativnih komentarjev, nobenih uver z njihove strani. Na to ste vprašali, postavili vprašanje v zvezi z vplivom zalivskih držav in tu je odgovor podoben kot eh, odgovor v zvezi z eh, tujimi borci. Imamo agencije, inštitucije, ministerstva, ki sledijo temu vsaka dobrodelna organizacija eh, je, eh, se spremlja in vemo, da islam v Bosni in Hercegovini nikoli ni bil nasilen islam, to je bil vedno tako imenovan mehek islam. Večino težav, ki smo jih imeli, je bilo uh, uvoženih. In danes je pomembno, da tu povem naslednje. Bosna in Hercegovina je bila prva, ki je eh, kaznovala tuje borce. Mi imamo eh, zakon, ki kaznuje rekrutiranje, eh, boje in eh, vpliv na eh, oziroma sodelovanje pri organizaciji takšnih eh, dejavnosti. Rezultat je ta, da leta 2016 smo prvič imeli leto, ko nihče, ampak res nihče ni odšel v tujo državo, da bi se tam boril. Kar pa se tiče tistih, ki se vračajo, 46 eh, jih, se jih je vrnilo lani, 26 eh, že eh, čakajo na sodni postopek, ostale pa zelo od blizu opazujemo. imamo tudi zelo veliko izmenjav informacij z drugimi agencijami. Odnosi z Zrunim kraljestvom. Veste, da je gospod Johnson pred nekaj dnevi prispel v Sarajevo, da smo imeli zelo eh, pozitivne pogovore. Mi ne bomo o tem odločali. Prav gotovo ne o tem, eh, kje bo konferenca berlinskega procesa leta 2018, ampak eh, eh, mi nimamo nobenih težav s tem, da bi bil ta vrh organiziran v Londonu. Vem, da obstajajo določene dileme, nekateri pravijo, ja, ampak kakšno sporočilo v tem primeru posredujemo London ni več v Evropski uniji, na to pa naj govorimo o evropski integraciji v Londonu. Uh, vse države v regiji, zlasti Bosna in Hercegovina, kar se nas tiče, želijo poglabljati in razvijati odnose z Združenim kraljestvom, kljub temu, da Združeno kraljestvo zapušča Evropsko unijo. Pogosto smo slišali, da Združeno kraljestvo itak ne odhaja na eh, drugi konec eh, zemlje. Še vedno bodo tu in um, zato želimo z njimi tudi dobre odnose. Postavili ste vprašanje v zvezi z vrhom 2018. To bo seveda predmet pogovorov, ampak mi nimamo nobenih eh, težav s tem, da bi bil ta vrh organiziran v Londonu zahvaljujemo se Nemčiji in Zrodnemu kraljestvu eh, za eh, to, da sta začeli s to pobudo eh, v smeri Bosne in Hercegovine. In to se je začelo v Berlinu in verjetno bi bilo pošteno, da bi se ta petletni cikl končal v Londonu, ampak kot rečeno, to ne bo naša odločitev. Glede um, vprašanja. Uh, mehanizma usklajevanja gospoda Radoša, na to sem že odgovoril, na to glede vašega vprašanja v zvezi s carinsko unijo. Mi smo naklonjeni vsem skupnim dejavnostim, torej na ta način to gledamo na našem svetu ministrov. Še nismo o tem razpravljali, ampak eh, poznam eh, vzdušje, vem, kako eh, glavni politiki gledajo na to mi eh, podpiramo to, lahko imamo to v trstu, ampak eh, to ne bo odvisno samo od nas. Vemo, da obstajajo dileme tudi pri drugih eh, državah Zahodnega Balkana. Mi bomo vsekakor pozitivno naklonjeni. Hvala, minister, za vaše odgovore na ta podrobna vprašanja. Sedaj imamo lahko drug krok eh, vprašanj. Imamo malce več časa, kot uh, smo mislili, ampak vseeno bi želel zaključiti ob 11. ko se nam bo pridružil gospod eh, Insko. In uh, bomo kar začeli s podpredsednico. Hvala lepa na vprašanje, ki sem ga hotela zastaviti. S ste že odgovorili. Moji podatki glede tujih borcev so nekoliko drugačni. Vi imate verjetno drugačne podatke in veseli me, da hm, letos govorite o nič tujih borcev. Imela sem drugačne podatke. No, kot je dejal gospod Mekalj, se tudi jaz bi rada povedala svoje, svoje mnenje. Sem proti Uniji znotraj Unije, to mislim, da ni prava pot in vsekakor želim, da Bosna in Hercegovina, torej vse ostale države Zahodnega Balkana, vstopajo po pravilih, ki veljajo za vse. Če pa eh, že potem je pomembno, da se volilna zakonodaja v Bosni in Hercegovini razume kot prioriteta vseh prioritet, to je treba tu odkrito povedati, da bodo vsi trije narodi lahko enakopravno, da bo tudi Hrvati končno eh, prišli na svoje tudi v Bosni in Hercegovini. Sicer pa čestitke za vse dosedanje uspehe. Lejali ste, da imamo drugačne poglede na prihodnost, da se je treba obrniti v prihodnost, treba investirati na reformah, če pa smo že zdaj se zdatnili pri poslovniku neke navadne delegacije za odnose z BIH, potem pa me res skrbi nadaljni uspeh in zato prosim, da Zdaj, izkoristite to priložnost, imate izjemno veliko podporo tako sosede Hrvaške na vseh ravneh, kot tudi na strani vseh evropskih deležnikov, tudi Evropskega parlamenta in zato bi si želeli, da čim prej dobite status kandidatke in da potem nadaljujemo s skupnim delom. Vprašanje, ki sem ga želela zastavite, pa je sedaj eh, brezpredmetno, ker ste na to že odgovorili v vsakem eh, primeru, pa optimizem je dober, mislim pa, da moramo znotraj državi storiti še več in resnično voditi pravi dialog. Thank you, Dubravka. Hvala. Dobroka, gospod Freund. Thank you very much. I do this on... Hvala lepa. Torej, govorim v imeni Julie Ward, eh, ki eh, danes ne more biti eh, prisotna, je članica delegacije Bosne in Hercegovine. Razlog, eh, da ne morem biti tu, eh, je, ker sem v Italiji in to z eh, najmlajšimi, najpametnejšimi med mladino Bosne in Hercegovine, ki si prizadeva za to, da bi se na vseh področjih, kulturnih in drugih, prikazalo Evropsko unijo na najboljši način. Torej, To je njihovo sporočilo. Zahvaljujemo se mm, eh, gospodu Valentinu Insku in pa eh, ministru za zunanje zadeve eh, za vse možnosti, ki so ponujene poslanski mladini. Prosim vas, da ste pozorni na mladino, vedo, kaj želijo, imajo veščine, imajo znanje, da to lahko naredijo, imajo projekte. Vemo, da niso vsi eh, mladi eh, dejavni, ampak veliko pa jih je. Eh, mladina je prihodnost in ne smete jih zapustili. Ne bomo izgubili upanja, mislim pa, da bi bilo najbolje da, za nas, da nas vsi podprete in na to sledijo podpisi te izjave. Hvala, gospod Freund. Gospod Weigel. Čel. Hvala lepa. Tudi sam vas pozdravljam, gospod minister, na našem sestanku in seveda vam želim eh, vse najboljše vam in pa torej vaši državi in vašemu ljudstvu. Vprašanja eh, meja in medetničnih odnosov so vedno bili eh, največji problem Zahodnega Balkana. In žal imamo veliko razlogov, da nas eh, to skrbi eh, ta hip in to ne samo eh, za Bosno, temveč tudi za druge države Zahodnega Balkana. Imam dve vprašanje. Kako daleč ste prišli v vaših pogovorih v zvezi z končno določitvijo meja z vašimi sosednjimi državami in bolj konkretno, ali se strinjate z Hrvati v zvezi z eh, situacijo glede neumskega mostu. Eh, namen imam eh, počitnikovati v Dubrovniku in upam, da bom, bomo kmalo dobili rešitev. Hvala lepa, kolega Weigel. Gospod Kukan ima besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Lepo vas je videti, gospod minister, kar pogosto prihajate tako, da imamo lahko dialog na najvišji eh, ravni med parlamentom in pa Bosno in Hercegovino in veste, da kar se tiče prihodnosti Bosne in Hercegovine, lahko računate na nas. Pred eh, nekaj eh, tedni smo sprejeli rezolucijo v zvezi z Bosno in Hercegovino, torej zabeležili smo napredek na poti v Evropsko unijo več vprašanj ostaja še odprtih. E, vprašanje reform je zelo pomembno, to je ključno tudi za prihodnost Evropske unije. Na to e, uskladitev Bosne in CSFP, to je e, visoko, 77 odstotkov, ampak upam, da boste še naprej tako dobro delali vem, da bo trajalo, preden se bodo ljudje lahko v celoti prilagodili, ampak to že dolgo traja in upam, da boste politiki tudi delali na tem. Kolega Picola je to omenil, torej gre za eh, cikl nedejavnosti med volitvami. Na to pa se Eh, torej, takoj po volitvah eh, se vse umiri eh, in ustavi in ker imamo v Bosni veliko volitev, je to vprašanje resno. Ali lahko kaj naredimo glede tega? Vem, da je težko. Hvala, Edvard. Gospod Zovko. Um, Gospa Zovko, se pravi, če. Um, Spoštovani minister, tako je, govorim takoj po kolegu Kukano, ki je v bistvu mi nekako snedil vsa vprašanja, ki sem jih hotela eh, postaviti. No, bliže se je rok za presojo ustavnega sodišča, eh, bih glede spremembe volilnega zakona. Ključne reforme, ki morajo temeljiti na načelih eh, eh, federalizma in eh, volilne zastopanosti, predstavlja prvi korak v smeri stabilnosti. Ali menite, da bo ta sodba sprejeta pravočasno in ali boste vse eh, udeležence pozvali k spoštovanju te sodbe. Prav tako vas opozarjam na nedavno resolucijo Evropskega parlamenta, ki govori o tej odločbi o spremembi statusa mesta Mostar in o zagotavljanju medijskega pluralizma, se pravi, da je možno emitirati program eh, na vseh eh, uradnih lokacijah Bosne in Hercegovine. In potem imamo še vprašanje visokemu predstavniku. Eh, kaj bo storil, da bo vse to dejansko tudi izvedeno. Hvala lepa. Hvala lepa. Še zadnje tri govorce imamo, gospa Petir. Hvala vam lepa, gospodine predsjedniče, poštovani ministre. Hvala lepa, gospod minister, vsakor pozdravljamo napredek Bosne in Hercegovine na evropski poti in seveda je to potrebno vložiti še veliko napora in truda za to, da se bodo te reforme tudi dejansko izvedle v okviru sprejete resolucije, ki je bila ravno kar menjena poleg spremembe volilnega zakona in federalizacije kot enega od možnih modelov vzpostavitve enakopravnosti vseh treh konstitutivnih narodov, se pojavljajo tudi vprašanja glede neizvajanja mednarodnih konvencij v zvezi z varstvom okolja. Verjetno veste, da vas bom vprašala naslednje, ali je kakršenkoli napredek, kar zadeva izboljšanja delovanja rafinerije v Bosanskem brodu, ki ima zelo negativen učinek ne le na prebivalstvo Bosanskega broda, ampak tudi na prebivalstvo Slavonskega broda na hrvaški strani. Hvala. Ana, Mr. Nart. Gospod Nart. Gracias, señor presidente. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Bosni in Hercegovini imamo uh, teater. In kaj je tu teater? Imamo celo prestrukturiranje na politični ravni, na filozofski ravni. Uh, Vse to je zelo lepo, ampak mene zanima realnost in to me zelo boli. Vsi vemo, da Bosna in Hercegovina ne obstaja. Imamo tri skupnosti, ki so se prej borile, eh, sedaj pa so se znašle skupaj. In posledično imamo umetno državo, eh, ki ima notranje težave, in te podpirajo in podpihujejo tudi druge zunanje sile. Niti Hrvaška, niti Srbija tu ne pomagata. Tako kot eh, v Makedoniji Bolgarija ne prispeva pozitivno, niti Albanija na Kosovem enako velja tudi za Bosno v odnosu do Srbije in Hrvaške vsi ti odlični, krasni zakoni ničemor ne služijo, eh, če eh, skupnosti med seboj nimajo odnosov, eh, če si vse čas mečajo polena pod noge tu nimamo države in zato o, obstaja dejansko tveganje, da bo zopet prišlo do eksplozije, tako kot v Makedonije. Zanima me, koliko zakonov boste še sprejeli, koliko ministrstev boste še uh, ustvarili v Bosni, kaj boste morali še vse storiti za to, da bo Bosna na socialni ravni sploh začela obstajati. Gracias, Ana, Mr. Peterle. Gospod Petrle. Thank you, thank you, Mr. Chairman, uh, eh, Mr. Minister. Min hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister. Hvala lepa za, za jasne besede in pa za proevropske ambicije. To je bilo v parlamentu vedno dobrodošlo. Prvi izziv vaše države je, kako pokazati enotnost in raznolikost. In kot ste pravilno povedali, um, mir je zelo pomemben, enako to, da ni vojne. Torej, odsotnost vojne, to je nekaj bistvenega, ni pa to za dosti. In še vaša druga pripomba, da sodelujemo. Prihodnost Bosne in Hercegovine in pa to, da se cela regija želi pridružiti v uh, Evropi, vse to je odvisno od tega sodelovanja. In zato imam naslednje vprašanje. Kdaj lahko pričakujemo bolj dinamičen pristop s tem v zvezi v vaše države? In še, če bi lahko povedali nekaj več o tem, kako gledate na idejo enotnega trga na Zahodnem Balkanu. Nekateri pravijo, da je to mogoče narediti v dveh, treh letih. Kaj pa vi mislite o tem? In še moj komentar na London oziroma Johnsona. No ja, se strinjam, Združeno kraljestvo je še vedno članica EU z vsemi pravicami in dožnostmi in mislim, da seveda ne bi omejeval Združeno kraljestvo pri njihovi podpori za Zahodni Balkan. Hvala lepa, gospod minister, imate šest minut za te odgovore, torej veliko sreče, da vam uspe. No, ne vem, če je mogoče, ampak hvala, bom poskusil. kot prvo, gospa Šujica. Torej, da ni bilo tujih bojevnikov torej, iz Bosne na tej ozemlji. To so uradni podatki ministrstva. Potem enotni trg in pa carine. No, tukaj smo slišali različne pripombe. Nisem šel v podrobnosti, ampak po našem mnenju bomo tako lahko nadaljevali z našim procesom eh, približevanja Evropi. To je nekakšno nadomestilo za EU, ampak eh, če se to smatra za nadomestilo, potem bomo mi vsi proti in naša država in drugi. Torej, to je lahko samo dodatno orodje za naprej, ne pa nadomestilo kot tako. Potem volilna zakonodaja v Bosni in Hercegovini. Vaše vprašanje, vprašanje drugih. Ja, seveda, pozivam vse, da poiščemo rešitev. Kajti Sedaj je to tudi sodba ustavnega sodišča. Ne gre za to, ali to želimo storiti ali ne, ampak na vsak način potrebujemo političen dogovor. In naj bom zelo iskren, to je sedaj v glavnem v rokah glavnih uh, ključnih akterjev uh, Federacije Bosne in Hercegovine, torej uh, Bošnjakov in Hrvatov. Tukaj gre za to, da poiščemo rešitev za Hrvate, tako da bodo ti lahko izvolili svoje predstavnike. Eh, in v predsedstvo Biha in tudi v federalni zvezdni parlament. Gospod Freund, eh, hvala lepa za vaše pripombe. In ja, potrebujemo več ukrepanja in od vlade in od različnih struktur v Bosni in Hercegovini. To velja na ravni države, zvezdni ravni, pa tudi eh, od mladih pričakujemo več ukrepov. Kot prvo, moramo spodbuditi podjetniški duh med mladimi. Ena izmed študij je pokazala, da 90 odstotkov mladih na koncu srednje šole ali pa na začetku uh, fakultete uh, razmišlja o tem, kaj storiti, torej želijo delati za vlado, za mesto ali pa za telekomunikacijskega operaterja. O tem razmišljajo. Ne razmišljajo o tem, da bi svojo izobrazbo izkoristili za svoje projekte. Torej, potrebujemo pristop z obeh smeri. Potem gospod Weigl, ja, imamo vprašanja torej glede meje. Ja, z Črnohoro smo končali, smo podpisali uh, to pred letom in pol. Sedaj se še pogovarjamo s Hrvaško in pa Srbijo. Uh, sicer nimamo kakšnih večjih konfliktov, torej da bi to povzročilo varnostne ali politične težave med eh, državami, torej ta postopek še poteka z obema sosedama. Potem most. Um, ja, mislim, da smo že skoraj da dosegli rešitev. Na začetku se mi zdelo, da bo to tehnično vprašanje. In sedaj Vem, da je predprejšnja hrvaška vlada že delala na tem, ampak takrat eh, je to potem postalo politično vprašanje. Potem, ko smo šli nazaj na tehnično vprašanje, potem mislim, da smo prišli do nekakšne rešitve. Kajti tukaj imamo dve prijateljski državi, ki se srečata na tem mostu eh, s svojimi interesi. Hrvaška, kar je normalno, seveda želi povezati del svojega ozemlja, Eh, tudi Bosna in Hercegovina isto seveda želi eh, dostop do morja in torej je treba ugotoviti, kako uskladiti te različne interese. Sedaj mislim, da smo prišli do te točke. Most sicer ne bo kmalo zgrajen, ampak lahko načrtuje svoj obisk na Hrvaške balje. Tudi to leto to lahko storite. Hvala gospod Kukan za pripombe. Ste velik prijatelj eh, našega ljudstva. Jaz seveda vem, kako je z volitvami. No, gledajte, pri spremembi volilne zakonodaje moramo imeti torej eh, lokalne volitve in eh, nacionalne volitve, zvezdne volitve skupaj. Vem, da je veliko volitev vsega skupaj. Kako to sedaj ponastaviti, vem, da je kompleksno, ampak mislim, da se da marsikaj narediti. Potem bi imeli torej, štiriletna obdobja in potem ima štiri leta kot mandat, da nekaj spremeniš v družbi. Potem, gospod Okon, vi ste omenili, kaj se da narediti glede Mostarja, glede svobode medijev in pa glede kanala v Hrvaščini. No, vse je odprto. Uh, to so odprto vprašanja že kar nekaj časa, že leta. Gospoda Inška lahko vprašate o tem, s kakšnim mehanizmi se to da storiti. On ima več možnosti za to, kot pa sam. Ampak on bo govoril o tem, potrebujemo notranje rešitve, notranje dogovore. Eh, ne pa da to posredujemo torej njemu kot eh, predstavniku muzeja. Potem, gospa Petir, ja, ekologija je za nas zelo pomembna tema, sploh onesnaženost na splošno. Ko sem se prvič srečal s gospodom Štirem, z novim zunanjim ministrom Hrvaške, je bilo ravno na to temo, potem sem se pogovarjal tudi z predstavniki Republike Srpske, tudi z ministrom Goličom in slišali smo veliko torej, um, pogovorov, veliko sestankov smo imeli. Potem bi omenil tudi uh, sestanek uh, ruskega zunanega ministra in pa hrvaškega predsednika. Torej tukaj uh, bi se omejili samo na rafinerije in ne bi govorili o drugih delih Republike Srpske in Bosne, torej samo o rafinerijah bi govorili. Uh, in to bi torej spremenilo dinamiko delovanja, ker bi znižalo onesnaževanje. In v tej fazi, koliko sem razumel pogovore z gospodom Štirom, mislim, da je to dobra rešitev za tamkajšnje ljudi, ki zdaj imajo velike težave in to razumemo. Potem gospod Nad. Ja, slišali smo precej odločne izjave, ampak mislim, da sem čutil dobre namene za tem. In ja, vaše glavno sporočilo je nekaj, kar bi sam ponovil in podaril. Bolj se moramo povezovati, torej tri skupnosti nikoli ne bodo um, enota kot taka, ampak več se mora pogovarjati med seboj in seveda uh, se strinja tudi glede Makedonije in z vašimi pomisleki, kajti upam, da bo šlo vse skupaj v pravo smer bi pa rad izpostavil še nekaj, se ne strinjam, če sem prav razumel vašo pripombo, namreč glede Zagreba in pa Beograda in vloge teh dveh prestolnic, mislim, da oni niso del problema. Mislim, da so skrbi iz obeh prestolnic nekako normalne. In ta pristop je konstruktiven. Imeli smo skupno srečanje z srpsko vlado, imeli bomo tudi skupno srečanje s hrvaško vlado, eh, kmalo bo to junija in se bomo lahko sredotočili na infrastrukturo, na vsakodnevno vprašanje ljudi in se bomo odmaknili od preteklosti. In še, gospod Peterle, torej to vprašanje, kdaj bomo bolj sodelovali? Ja, to je res zelo pomembno vprašanje. Eh, v Bosni in Hercegovini. Tukaj potekajo pogovori o volilni zakonodaji in pa o reformah in tako upam, da bomo prišli do pozitivnega odgovora. Veliko je govora o tem skupnem enotnem trgu in pa o carinski uniji, carinah in tako dalje. Ja, to je za nas zelo pomembno. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ali bo to pospešitev postopka da to ne bo torej nadomestilo za eh, pristop države v Evropsko unijo. Hvala. Minister Črnodak, še par pripomb za konec. Najprej hvala lepa, da ste prišli na to izmenjavo mnenj. Hvala, da ste odgovorili na vse vprašanja. Zelo koristne informacije smo slišali potem kot drugo. Naj se upravičim, vaš primek smo napačno napisali. Eh, črna tak, torej A smo pozabili, eh, ni črna tak, ampak črna tak. Zajem. In še, v imenu celotnega odbora mislim, da lahko povem, da bomo ohranili konstruktiven dialog z vami in pa z drugimi predstavniki vaše države. Eh, gospod minister, gospa veljeposlanica, ne potrdim tudi to, da bo ta odbor še vedno vsega sodeloval, torej bomo podpirali vašo um, državo in to podporo si gotovo zaslužite. Hvala lepa, da ste prišli in lep dan v Bruslu. Hvala lepa. Um, nasvidenje, gospod minister, gospa veleposlanica, se vidimo naslednjič. Kolegice in kolegi, sedaj pa gremo naprej. Ponovno naslednja točka, Bosna in Hercegovina, Valentin Insko. ja, wo sind Sie? Sie sitzen hier. So, lieber Ensko, herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Uh, we now come to. Gospe, gospode, torej, točka 14. Valentin Ensko, dobrodošli. Torej, visoki predstavnik OZN za Bosno in Hercegovino. Njegova vloga je to, da torej, tudi skrbi za izvajanje um, detonskega mirovnega sporozuma in spremlja ta proces. Sedaj ste spremljali razpravo z ministrom Črnodokom, slišali ste vprašanja in pripombe vseh kolegov in predlagam, da kar predam besedo vam za okoli 10 minut, če se da, in potem bomo imeli tudi priložnost za razpravo in pripombe. Torej, beseda je vaša. Hmm. To, uh... Hvala, predsednik. Ja. Torej, um, v desetnikah težko povem um, vse o um, tej državi z 14 štir, vladami, z tremi religioznimi skupnostmi in z dvima um, pisama, torej um, Cirilico in pa um, Latinico. Veliko je torej izzivov s tem se moramo jasno soočiti, to je moja filozofija, kajti okoliščine v Bihu so se zelo spremenile od 20 let dalje, no pa grožnje za stabilnost pa so še vedno tukaj. In tukaj predvsem vidimo napetosti med različnimi političnimi um, strankami, kleptokracijo vidimo in ta politika razkola um, ni koristna za prihodnost Bosne in Hercegovine. In nekateri politični voditelji eh, še vedno ustrajajo samo na oblasti, moči in pa privilegijih. Nekateri politiki imajo tudi finančne motive, to je vzrok za probleme, no ampak iz tega se je potem izcivilo nekaj bolj nevarnega za stabilnost. Torej vidimo, da je vedno več um, razdelitev, razkola po etničnih uh, ločnicah v državi. No, Vseeno pa bi vseeno podaril, da je BIH veliko naredila na napredku uh, k Evropi. To je kar velik dosežen napredek. Leto 2016 je bilo zelo uspešno, kot smo slišali ravno prej. Če govorimo o prihodnosti Bosne in Hercegovine, bi rekel takole. Torej, potrebujemo um, čim prejši status um, za kandidatko in pa poznejšo um, torej, uh, Eh, članstvo, ko bo to izpolnil pogoje. Če si kandidat, če čakaš na vstop v Evropsko unijo, eh, potem je to v redu in potem bi lahko tudi sprožili načrt um, za članstvo um, in za EU in tudi za NATO poznaje. In mislim, da tudi imamo vso stresno podporo za takšno politiko. No, glede Biha, sem se marsikaj naučil v zadnjih osmih letih, ko sem deloval kot visok predstavnik OZN za to državo in vidim kar nekaj dolgoročnih trendov, ne samo trendov v zadnjih mesecih. Najprej secesija um, in pa nov razkol v državi. Uh, veliko je bilo te retorike v zadnjem času, še vedno veliko napetosti, um, torej več napetosti kot pa pozitivne prihodnosti, vsaj za nekatere. Potem prav tako bi omenil, da se pred 25 uh, eh, leti začela ta vojna in uh, vzroki, razlogi so še vedno isti kot sedaj v nekaterih primerjih. Prav tako se pogosto zgodi, da pravne odločitve niso ustrezno politično uveljavljene um, in to je pogosto problem. Tudi pravice državljanov so pogosto kršene in veliko državljanov sploh um, ni moglo izvoliti lokalnih predstavnikov v zadnjih osmih letih. Uh, sedaj um, več let po sodbi Evropskega sodišča, še vedno nekateri državljani nimajo temeljnih pravic, še vedno ne morejo biti kandidati na volitvah in to zaradi uh, etnične pripadnosti. Potem pa še zadnje napetosti um, glede um, tožbe viha proti Srbiji. Pokazalo se je, kako hitro predsedniki in pa institucije se zapletejo v konfliktno vprašanje. Sedaj mislim se, kome da prvič uh, po več mesecih srečujejo, prvič danes. No, je pa tudi res, da smo videli veliko regresivnih politik. Eh, v šolah je vedno več zanikanja pravic manjšin in to zaradi etnične pripadnosti in pa zaradi jezika. Vedno več je etnične segregacije. V jajcu um, torej ljudje protestirajo proti prizadevanju. Nekaterih, nekateri želijo uh, opraviti segregacijo v šolah. To je bila prva segregacija v številnih letih in to je pomenilo grozne posledice za prihodnost države. Um, predvsem za državo bilo to slabo, ne toliko za same politike. Ljudje v Bosni in Hercegovini so zelo zaskrbljeni in so odšli iz države. Pogosto smo to videli in tuje naložbe so se ob tem znižale. In to je v ostro nasprotju s tem, um, kjer je bila um, ehm, bih leta 2006. Takrat je bila država polna optimizma po glavnih eh, strukturnih reformah pri obrambi. Naprimer, eh, imeli smo dva obrambna ministra eh, pred enajstimi leti, sedaj imamo enega, imamo tudi počevalne službe, posredno potočevanje, potem imamo zastavo, prej ni bilo, potem močno valuto in tako dalje, policiste na mejah in tako dalje. Torej, mednarodna skupnost je bila zelo uspešna v zadnjih desetih letih. Prav tako smo bili pripravljeni spodbuditi spremembe in politiki so bili pripričani, da eh, je pametno smiselno eh, voditi državo. Ampak danes pa nekateri politiki menijo, da mednarodna skupnost postaja vedno šipkejša in to pomeni, da torej politiki mislijo, da lahko počakajo mednarodno skupnost in bodo postali eh, nedotokljivi kot politiki v svoji državi. In mednarodna skupnost, tudi EU, torej, eh, mora ohraniti svoj pristop um, v Evropski uniji, mora okrepiti svoje prizadevanja. Moramo um, povedati, da so stvari zelo nujne v Bosni in Hercegovini. Potrebujemo bolj strateški pristop za spremembe v Bosni in Hercegovini iz več razlogov. Mislim, da je to potrebno kot prvo. Bosna in Hercegovina je gotovo torej, zelo ključna za mir in stabilnost na Zahodnem Balkanu uh, in tudi za Evropo uh, je to zelo bistveno. Uh, in srbski predsednik Vučić to dobro razume in EU mora storiti uh, več, da bi tudi izkoristila politični zagon iz Srbije in pa njihove poti um, v Evropsko unijo. Predsednik Plenković iz Hrvaške je tudi velik uh, podpornik stabilnosti v tej regiji in uh, je ponudil svojo pomoč uh, Bosni in Hercegovini, sploh kar se tiče postopka širitve. Uh, Potem BIH kot Evropa je multietična skupnost. Imamo, kot rečeno, štiri uh, verske skupnosti. Že veliko let, torej ljudje so se naučili uh, skupaj živeti. To moramo torej ohraniti, to spravo moramo spodbujati in tudi spodbujati bolj evropski način življenja v Bosni in Hercegovini. Potem naprej. Mi kot Evropska unija smo napravili kar veliko napak v preteklosti, tudi države članice in to je prispevalo k tragičnim dogodkom v nekdanji Jugoslaviji. Zato moramo sedaj uh, zaključiti svojo misijo in storiti več in pokazati, kaj pomeni spoštovati svoje vrednote. In še, uspeh v Bosni in Hercegovini bo dal jasen signal drugim, da se je ta država pravilno odločila glede strateških prioritet. Tako da se je torej odločila za uh, članstvo v Evropski družini, družini EU sedaj, torej smo obeležili 60. obletnico rimske pogodbe, moramo vedeti, kje je bila Evropa po drugi svetovni vojni, moramo vedeti, zakaj gre pri Evropi. Gre za mir, stabilnost in blaginjo preko integracije, ne pa dezintegracije. Ehm, čezatlantska vizija je nekaj, kar tudi ljudje v bih podpira in tukaj mora podariti, eh, da tukaj imamo tudi konkurenco. Ehm, torej mislim, da imamo prav, ampak ne moramo Eh, domnevati, da bo vse kar samo šlo naprej. Če lahko verjamem avstrijskemu tisku, se sedaj zdi, da je Srbija eh, članica eh, organizacije za kolektivno varnost, ki jo vodi Rusija in v Kazahstanu bodo imeli določene bojaške manevre. Septembra mora to preveriti. Torej, ruski veljposlanik tudi pravi, da torej obstaja alternativa za Evropsko unijo. Kako sedaj uspeti? Potrebujemo nove zaveze, moramo se drugače soočiti z izzivi in se odločiti za dejansko integracijo pa za reforme, tako da bomo dejansko lahko spremenili BIH v moderno funkcionalno državo. Kaj to pomeni funkcionalna država? Tukaj uh, naj bom zelo jasen. Ne mislim centralizirana, pa mora biti funkcionalna. Potem sem pa optimističen iz enega razloga doživeli smo velike uspehe v Bihu že v preteklosti, ko smo bili zavezani in ambiciozni za napredek. Torej, če bomo sedaj ponovno zavezani in splošno ambiciozni, potem mislim, da lahko dosežemo odlične rezultate. Hvala. Thank you, Mr. Insko, for your remarks. We now have. Hvala, gospod Insko, za ta uvod. Zdaj imamo, žal ne več kot 15 minut, kajti ob 11.30 imamo skupni sestanek z odborom za proračun in proračun razvoj, tako da bodite kar se da kratki. Osem vas je prijavljenih besedi, minuto in pol največ, gospod Kukan kot prvi. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dobrodošli, gospod eh, Insko, zelo nas veseli, da ste danes tu. Naj začnem s tem, da povem, da je zelo malo oseb, katerih eh, urad ali funkcija ima takšno institucijo, takšen institucionalni spomin, kot ga imate eh, vi. Torej, rad bi se vam poklonil za obrambo in varovanje mirovnega sporazuma. Zaslužite si naše polno spoštovanje in eh, hvaležnost. Dve vprašanje. Povejte nam, kako je z regionalno dinamiko in dvostranskimi odnosi kar zadeva Bosno in Hercegovino, tudi katere zunanje akterje vidite kot takšne, da bi lahko imeli velik vpliv na regijo. Pa tako nas zanima rezultat popisa prebivalstva leta 2013, gre za nek spor med eh, statističnim uradom Bosne in Hercegovine in Republiko Srbsko, ali je možno, da bo ta skupen konsens končno objavljen in da bo da se bo dialog med eh, obema organoma nadaljeval. Hvala, Edward, gospod Picula. Hvala lepa, gospod Insko, vedno nam je veselje sestati se z vami tu v Evropskem parlamentu in eh, izmenjati stališča. Zelo me veseli, da pravite, da mora Bosna in Hercegovina postati funkcionalna, ne centralizirana država. S tem se vsi strinjamo. Ampak naj vas vprašam, kaj je tista prava realnost Bosne in Hercegovine danes? Kakšna je ta prava mešanica Evropske unije in Daytona? In zanima me, kako močne ali šibke so institucije v Bosni in Hercegovini, ki naj bi nadomestile institucije mednarodne skupnosti, ki so bile na nek način eh, usiljene po vojni. Omenjate referendum v Republiki Srpski, omenjate, da bi lahko ponovno poskušali vložiti obtožbo proti Srbiji. Kaj je, kakšne so možnosti za doseganje resničnega napredka v procesu evropskih integracij? Veliko dokazov je, da UNHCR v državi, oziroma da visoke predstavnika OZN še vedno potrebujemo v tej državi. Hvala, gospod Radoš hvala, gospod predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem visokemu predstavniku za prisotnost odboru za, tu na odboru za zunanje zadeve Evropskega parlamenta. Moje vprašanje zadeva odločbe ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine. Zdaj, tu imamo številne sodbe, ki niso izvedene in se še vedno nahajamo v nezakonitim stanju. Dejstvo je, da lahko večinski narod v eni ali drugi entiteti lahko izbira tudi mašinske predstavnike v domu narodov, eh, ravno za zaščito Eh, način. In eh, na ta način se eh, dejansko podkopava volja in temeljno načelo Dejtonskega sporozuma in ustave Bosne in Hercegovine. Prejšnji predstavniki so spreminjali zakone, če to niso storili politiki ali pristojni organi. Vi tega niste storili in tudi vas ne pozivam k temu, da to storite. Bolje je, da se te odločitve sprejmejo na ravni političnih predstavnikov narodov. Ampak zanima me vaš komentar kar zdaj to protipravno, protiustavno situacijo, ki imamo v Bosni in Hercegovini. Hvala, gospa Šujca. Hvala, dobrodošli, gospod Insko, tu v Evropskem parlamentu. Bom kratka. Moje vprašanje v bistvu zadeva vašo oceno glede spremembe volilnega prava. Kaj je vaše mnenje? ali bo sprememba volilne zakonodaje dejansko ugledala luč sveta, kolikor vemo, se ta ne more spremeniti v volilnem letu. Letos bi jo torej morali spreminjati, kaj menite o tem. Drugo vprašanje pa je, ali imate kakšno zanesljivo informacijo o tem, kakšen je odnos državljanov bih do Evropske unije. Imate zanesljive podatke, raziskave na to temo? V zaključek naj povem še to, če se bo Če se ne bo Evropska unija, če se ne bo Bosna spremenila, bi se Evropska unija spremenila. To se verjetno ne bo zgodilo, tako da mislim, da moramo vsi storiti za to, da se stvari začno pravilno odvijati v Bosni in Hercegovini. Hvala lepa, gospod Freund, hvala lepa. Hvala, gospod Insko, za prisotnost eh, tu danes. Če vas prav razumem, pozivate k eh, večji evropski ulogi v pristopnem procesu in eh, nekakšno hitrejšo ulogo tu. Zdaj, če se spomnimo razmer, ki smo jih imeli z drugimi vzhodnoevropskimi državami, ne bom jih zdaj omenjal po imenu, mislim, da smo imeli razpravo na temo, ali smo morda bili prehitri, da nismo počakali dovolj dolgo, da se vladavina eh, prava bolj proti korupciji dejansko implementira. In eh, argument je bil, ja, enkrat, ko bodo ti države v Evropski uniji, bodo stvari rešene same po sebi. No in vprašanje torej je, ali je to prava pot in kakšna je prava pot, ali mm, ne bi morda morali čakati na to, da. vse tisto, kar je tako zelo pomembno za nas v Evropski uniji, da, da se naprimer vse to odvije ali pa bi raje videli, da pač sprejmemo Bosno in Hercegovino z vsemi napakami in potem stvari rešujemo, ko bo v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Franj, gospod Feigl. Eh, Mi dva se razumeva tudi v najnem materinem jeziku, zato bom postavil svoje vprašanje v tem jeziku. Eh, vi ste pokazali veliko potrpežljivosti in konstruktivnosti pri svojem delu skozi vsa leta v Bosni in Hercegovini in si brez dvoma zaslužite veliko priznanje posebej zato, ker ste se oglašali v tistih situacijah, ki imajo v Bosni in Hercegovini neko simbolično sporočilnost. In te, ta simbolika je bila na Zahodnem Balkanu vedno pravzaprav najbolj občutljiv del diskursa. Tukaj mislim zdaj na različne proslave v Republiki Srpski, pa dogodke okrog eh, eh, eh Srebrenice in tako naprej. Eh, Seveda nas ta simbolika tudi opozarja na to, da so ti bistveni problemi medetničnih odnosov še vedno odprti. E, vprašanje, ki vam ga postavo, je to, a imate kot visoki predstavnik svetovne organizacije občutek, da je interes za Bosno in Hercegovino in tudi za Zahodni Balkan v celoti, za položaj, ki ga mi tukaj pogosto ocenujemo kot kritičnega, Eh, a je ta interes dovolj močan? Hvala. Thank you. And finally... Hvala lepa. In na zadnje še gospa Zovko in potem gospod Galar. Hvala lepa predsedujoči, hvala lepa tudi visokemu eh, predstavniku. Bom kratka, kaj ti kolega Jozo Radoš in gospa Šojica ste v bistvu že zastavila vprašanje v zvezi z volilno zakonodajo in s implementacijo odloč postavnega sodišča. Naj pa spomnim, da leta 2003 eh, je bilo možno obrambno reformo izvesti, ravno zato, da so hrvaški prebivalci imeli legitimno izvoljenega predstavnika v vladi in da je bilo na ta način možno ustanoviti ministra za obrambo na državni ravni, pa tudi obveščevalno službo. Leta 2007 je bila zahvaljujoč vaši odločitvi potem ustanovljena ta zadeva na ravni federacije. Ali se vam ne zdi, da bi, eh, če ne spremenimo volilne zakonodaje, imeli leta 2018 res eksplozivno situacijo v Bosni in Hercegovini in bo to zahtevalo več odločitev z vaše strani. To je, mislim, da ravnovesje, ki ga potrebujemo, če hočemo stabilno vsega, Eh, Bosna in Hercegovina. Mislim, da potrebujemo legitimne predstavnike v vladi in eh, resnično vas pozivam k temu, da eh, vplivate na vse dejavnike, da bo ta kompromis dosežen. Hvala, gospod Galer, hvala lepa. V Bosni in Hercegovini imamo konflikt. Gospod Dodik je imel svoj prvi referendum. Tega vlada v Sarajevo in tudi ustavno sodišče nista mogla preprečiti in če bi prišel še drug referendum, bi bilo isto. Moje vprašanje je, Ali se strinjamo s tem eh, črnim scenarijem, da bo imel še en svoj referendum brez eh, težav, z 99 odstotki bo potrjen, naslednji dan ga, potrdi, ga prizna Rusija in eh, tja pošlje tudi svoje vojake v podporo te nove neodvisne države. Torej, imamo sicer bosansko vojsko, ki je na neki nizki ravni opremljenosti in pripravljenosti in če Sarajevo tega ne more preprečiti, potem bi morda morali izvajati vsaj vaje za krepitev vojske, da se morda na način prepriča Dodika, naj si ne upa imeti tega drugega referenduma, kajti politično je potrebno zagotoviti, da se to ne zgodi, kajti ne želim, da bomo eh, kar naenkrat eh, imeli oborožene vojake mm, sredi Evrope. Zdaj z krpicijo vojske mislim, da bi morda na ta način lahko uspeli prispevati k preprečitvi tega. Hvala lepa. Tako, gospod Insko, zdaj imamo nekaj minut eh, za vaše odgovore. Kolegi iz drugih dveh odborov so že tu. Eh, vsekakor z veseljem prisluhnemo eh, vašim odgovorom. Hvala, hvala Edward za vprašanja in tudi za rožice. Ja, rezultate je potrdil Infostat, tako da lahko samo rečem, ja, so razlike, ampak Infostat je potrdil rezultat tega štetja. Gospod Picula, časa je kratko, malo moramo poenostaviti. Želel bi si manj Daytona in več Bruslja, ampak Bruselj mora resnično postati bolj preskriptiven, bolj robusten. Ne moremo si dovoliti vakuma v Bosni in Hercegovini. Tam moramo biti res zelo masovno prisotni. Zdaj, prioritet vseh prioritet je, po mojem mnenju, po toliko letih v Bosni in Hercegovini, tudi za nas vladavina prava. Vladavina prava, močno tožilstvo. Zakaj imamo v Romuniji zdaj tisoč eh, politikov in poslovnežev v eh, zaporu? Zato, ker je, imamo močnega tožilca, ker eh, vladavina prava deluje. To ne gre zgolj za ekonomsko vprašanje, gre tudi za vladavino prava. Gospod Radoš, ja, odločitve ustavnega sodišča so dokončne in zavezujoče, 20 tisoč jih je bilo in res je 20 jih ni bilo. Eh, 20 jih je še neizpolnjenih oziroma neizvršenih, vključno za sedič vince. Zdaj, kar zadeva primer Ljubič in tako naprej, eh, ki še niso eh, implementirane, to je obželovanja vredno. Kajte dejstvo je, da odločba ustanovnega sodišča ni a la carte. Eh, te odločbe so pravnomočne in zavezojoče. Gospod Šujca in še nekateri drugi so spraševali o volilnem zakonu. Seveda, še posebej na primeru Ljubiče je mm, jasno postalo, da je potrebno volilne zakonodaje spremeniti, spremeniti tudi v političnem eh, smislu. So določene politične potrebe, ki jih je potrebno izpolniti, ampak eh, stvari je treba spremeniti tudi na tehnični ravni. Naprimer, eh, na dan volitev nimamo prozornih volilnih skrinic, nekateri pravijo, da bi imeli lahko elektronsko glasovanje. Skratka, možnosti je veliko za to, da preprečimo, da bodo že umrli glasovali in tako naprej. Skratka, gre za politično vprašanje in eh, popolnoma podpiram to, da če imamo v Bosni in Hercegovini tri konstitutivne narode, če imamo tri brate in je eden eh, najmlajši in najšepkejši, je treba še posebej skrbeti za tega najmlajšega in najšepkejšega. Eh, na papirju ima sicer enake pravice, ampak mislim, da bi moral imeti še več pravic, kot jih eh, ima na papirju, zato da se eh, čuti nekoliko bolj eh, udobno. Eh, tu ni nobene dvom, nobenega dvoma. Zdaj je gospod Frank močnejša vloga EU, se pa ponoma strinjam, potem vladavina prava. Ja, veliko je še treba tu postoriti. Bosna in Hercegovina mislim, da gre po pravi poti. Eh, Eh, mislim pa, da moramo jasno pokazati, da je zadeva res nujna. To ne more biti zgolj nek birokratski tehnični proces, kot je bil v drugih državah. To je delovalo eh, na, v, Baltisk, v baltskih državah, eh, na Balkanu to ne funkcionira. Tako da je potrebno o, tudi nekako unesti nek občutek politične nujnosti v ta proces. Potem pravite, ali naj Bosno in Hercegovino sprejmemo z vsemi njenimi napakami. Ja, ja, moramo jo sprejeti z vsemi napakami kot kandidatko, ne kot članico, kot kandidatko. Kaj ti na ta način že nastopijo obveznosti do Evropske unije, treba je zagotavljati več in hitreje. In med eh, statusom kandidatke in ponopravnim članstvom, pa je seveda mm, veliko obveznosti, ki jih je treba izvesti. Ta tranzicija je tista najpomembnejša. E, traja pa lahko mm, manj ali dlje časa. Gospod Weigl, ja, žal. Simboli v Bosni in Hercegovini so res nadproporcionalno pomembni in se nadproporcionalno uporabljajo, pa naj gre za komemoracije, pa naj gre za eh, datume, eh, ki segajo na stotine let nazaj. Ampak res je, da potrebujemo neko kulturo. Eh, komemoracij. Ja, in najlepši primer v Evropi je Nemčija. Ko greste v Berlin, vsakih 500 metrov eh, vidite spomenik. Ampak Nemčija je danes močna država, ki je usmerjena v prihodnost in eh, takšne kulture komemoracije v Bosni in Hercegovini še ni. Bi jo pa lahko razvili in mladi bi bili hvaležni za to in mislim, da bi lahko nekatere stvari, kot so preteklost, prepustili zgodovinarjem, akademikom, politik, politiki pa naj se ukvarjajo več s prihodnostjo, sicer bo to prazna država. Ogromno mladih odhaja. Kot je ministr dejal, 70 odstotkov mladih si želi eh, delati za državna podjetja, kot so Telekom in podobno, ampak 70 odstotkov jih pa želi tudi iti v eh, tujino. To je zelo žalostno. Gospa Zovko, glede volitev, to sem že povedal kot kristijan lahko povem, da je najbolje, če si lahko široko grudni in daš več, kot je nujno. Prihodnje leto imamo volitve na državni ravni in mislim, da moramo to leto 2017 vsekakor izkoristiti, kot je dejal gospod Crnadak. Volitve bi morali eh, združiti, torej občinske in državne volitve. Kajti sicer smo vse čas v kampanji, vse čas smo eh, v povolilnem oblikovanju vlad in v Bosni in Hercegovini imamo potem še strankarske volitve. Skratka, po štirih letih so tri volitve. Eh, kdo bo predsednik stranke, ne vem kaj. Vse to je pomembno, seveda, ampak nikoli potem ni časa v, mi, v miru samo delati. Gospod Galer, črni scenarij, ne bi špekuliral tu o črnih scenarijih. Seveda bi prišlo do konflikta, če bi se hotela Republika Srpska odcepiti, to bi definitivno pomenilo konflikt, ampak o tem niti ne želim razmišljati. Bi pa rad pozval vas, da kadarkoli imate možnost, prosim, glasujte za podaljšanje EU, mandata EUFOR-ju. EUFOR upravlja odlično delo v Bosni in Hercegovini, to je zgodba o uspehu. To je zelo poceni zavarovalna polica, vem, da se vse države s tem ne strinjajo, ampak vsakako sem velik podpornik EUFOR-ja. To je seveda pomembne simbolne eh, vrednosti, to je zdaj eh, majhna četa šestotih, eh, prej jih je bilo 60 tisoč, ampak vendarle mislim, da je to pomembno. In eh, lokalni prebivalci radi vidijo Eufor na terenu, to jim daje zagotovilo, da eh, novega konflikta ne bo. Glede odstotkov, nimam sicer točnih številk, ampak eh, nekje med 60 in 80 odstotkov jih podpira eh, članstvo v EU. Hvala lepa, gospod Insko. Najlepša hvala, da ste se odeležili našega zasedanja. Hvala za vse odgovore na vaše vprašanja. Vam in vaši ekipi želimo veliko uspehov v Sarajevu. Zdaj s tem zaključujemo sejo odbora AFET. Naš naslednji sestanek bo 2. maja do povdne in popovdne in potem 3. maja do povdne od 9. Eh, do 12.30.